Gospod predsedujoči, spoštovane članice in člani, verjetno nisem edina, ki meni, da je vprašanje, s katerim se danes ukvarjamo, torej z gozdnimi požari v amazonski regiji, predstavlja veliko skrb za vse nas. Ti požari so tragedija, ne zgolj za neposredno prizadete ljudi, temveč tudi za celoten planet in tudi za podnebje. Mislim, da ne morem dovolj povdariti, kako pomembno je, da ohranimo Amazonijo, če želimo biti učinkoviti tudi na področju podnebnih ukrepov. Deževni gost v Amazoniji je zelo raznolik, zelo bogat. Je dom večjim živalskim vrstam, en izmed desetih. Vendar je to, kar se trenutno dogaja, res velika grožnja, tako z vidika izgube biotske raznovrstnosti, kot z vidika izgube gozda. Vsi ti gozni požari pa so neposredno povezani z intenzivnim krčenjem gozdov. Z veliko mero zaskrbljenosti ugotavljamo, da je v zadnjih dneh prišlo tako v Braziliji, kot tudi čez mejo v Boliviji in Paraguaju do znatnega krčenja deževnega gozda. Ti požari poleg tega močno onesnažujejo zrak, ubijajo številne vrste, živalske in rastlinske. Poleg tega se prvobitni prebivalci selijo iz gozdov, ker so to prisiljeni. Evropa je vodilna na področju podnebnih ukrepov. Mi si želimo zaščititi gozdove. To dvoje je tudi prednostna naloga finskega predsedstva. Gozni požari imajo grozljive posledice tako za življenja ljudi kot živali. Mi smo odvisni od gozdov, zato ker želimo ohraniti biotsko raznovrstnost, želimo zagotoviti delovna mesta za ljudi, možnost ljudem, da se preživljajo. Želimo si zagotoviti tudi ustrezne količine lesa. Želimo si, da bi do leta 2050 v Evropi dosegli neutralnost na tem področju, ko gre za vprašanje ogljikov. Danes dopovdne smo se pogovarjali o tem, kakšno bo skupno stališče Unije pred vrhom o zenopodnebnih ukrepih v New Yorku. Kljub ukrepom, ki smo jih sprejeli do sedaj na evropski ravni in kljub eh, obljubam, ki smo jih dali na mednarodni ravni, krčenje gozdov in slabšanje položaja gozdov ostajata zaskrbljujoči vprašanji. Živni gost v Amazoniji od nas terja, da vse te ukrepe še toliko bolj okrepimo, to je postala nujna zadeva. Aprila leta 2019 je svet sprejel sklepe glede napredka, ki je bil dosežen pri izvajanju Evropske strategije za gozdove. Takrat je svet povdaril, kako pomembna je ta strategija z vidika zagotavljanja doslednosti in usklajevanja med politikami Evropske unije in politikami držav članic, predvsem z vidika zagotavljanja trajnostnega upravljanja z gozdovi. Na svetu za kmetijstvo in ribištvo bodo prihodnji mesec organizirali tudi razpravo o tem, kakšno strategijo potrebujemo po letu 2020. Uporabiti želimo enaka načela kot sedaj, vendar želimo razmisliti tudi o novih političnih dogodkih in razvoju dogodkov tako na ravni Evropske unije kot na globalni ravni. Svet in Evropski parlament sta nedavno prejela tudi sporočilo strani komisije. Dolgo smo čakali na to sporočilo. Gre za to, da naj bi Evropska unija okrepila svoje delovanje, predvsem, ko gre za obnovo globalnih gozdov. Opredelili bomo seznam prednostnih ukrepov na različnih področjih. Veselimo se tudi vaših zamisli s tem v zvezi. Svet dela na tem, da bi podal odgovor na sporočilo komisije in sicer v obliki sklepov sveta te želimo sprejeti decembra letos. Glede na to, da se vzroki za krčenje gozdov skrivajo tudi izven sektorja gozdarstva, je zelo pomembno, da se pogovorimo tudi o trgovini, o kmetijstvu in o ribolovu in ribogojstvu. Tudi ti sektori so pomembni z tega vidika. Želimo si, da bi tudi naši skupni ukrepi prispevali k širši strategiji, ko gre za ukrepanje v gozdarskem sektorju. Gospod predsedujoči, spoštovane članice in člani, naj povdarim, da so gozni požari v Amazoniji Globalna kriza, ki jo moramo nujno rešiti. Ta kriza od nas terja, da se odzovemo na mednarodni ravni. Tesno sodelovanje z državami v amazonski regiji je zato bistvenega pomena. Te države, kot so naprimer Brazilija, imajo seveda pravico, da prevzamejo vodilno ulogo pri zagotavljanju in izvajanju ukrepov. Vseeno pa pozivam države v Amazoniji in tudi njihove voditelje, da ukrepajo čim hitreje. Mi smo pripravljeni sodelovati z gospodom Bolsonarom in drugim. Evropska unija je pripravljena ponuditi podporo, vendar potrebujemo ukrepe zdaj. Finska kot predsedujoča svetu namerava podpreti tudi razmišljanje Evropske unije v zvezi s tem, kako lahko kot Evropska unija najbolj prispevamo k temu vprašanju. Ministri za zunanje zadeve so na neformalnem zasedanju v Helsinkih ob koncu avgusta o tem že razpravljali. Zunani ministri so se dogovorili o tem, da je treba zagotoviti celovit usklajen evropski pristop za reševanje te krize, ker gre za nujno vprašanje. Kot predsedujoči svetu bomo seveda še naprej počeli vse v svoji moči, zato da zagotovimo enoten, dosleden in učinkovit pristop Evropske unije na tem področju. Najlepša hvala za vašo pozornost. Najlepša hvala. Besedo zdaj predajam komisarju, gospodu Willi. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala lepa tudi predsedstvu, drage kolegice in kolegi, spoštovane članice in člani parlamenta. Danes se soočamo s podnebno krizo, s krizo z področja biotske raznovrstnosti. Seveda to vpliva tudi na naše življenje, na naše gospodarstvo in tudi na našo prihodnost. Gozni požari povsod po svetu namreč sproščajo ogromne količine CO2 v ozračje. S tem se kriza poglablja ne samo na področju Amazonije, temveč tudi v drugih delih sveta, naprimer v Sibiriji ampak amazonski gost je edinstven gost. Edinstven je zaradi kisika, zaradi biotske raznovrstnosti in tudi z vidika zdravja našega planeta. Zato sem hvaležen, da ste to točko vrstili visoko na svoj dnevni red. Zostaviti je treba krčene gozdov, to je ključnega pomena, to je bistvenega pomena iz treh razlogov. Kot prvo, S tem bomo preprečili izgubo biotske raznovrstnosti. Drugo, obravnavali bomo tudi podnebne spremembe in se jih lotili bolj učinkovito. In tretje, želimo spoštovati pariški sporazum in obveznosti iz okvira tega sporazuma ter tudi našo strategijo na področju podnebja. Človekove pravice, biotska raznovrstnost, zdravje, zagotavljanje preživetja, to so ključno vprašanje v tem kontekstu, tako za lokalne prebivalce, kot tudi na globalni ravni. Mi želimo pomagati državam v Amazoniji, ki so jih prizadeli ti gozni požari, smo tudi v rednem stiku z vsemi pristojnimi organi, tudi z organi v Braziliji. Kar nekaj operativnih instrumentov smo že začeli uporabljati za namenom, da bi se situacija izboljšala. Bolivija, je podala zaprosilo, zato se je nujni center za odzivanje že odzval in poslal v državo strokovnjake za gašenje požarov. Takšno pomoč bi lahko ponudili vsem prizadetim državam, takoj ko te prizadete države pošljajo uradno zaprosilo. Tudi Sistem za kartiranje Kopernikus smo uporabili, trenutno pripravljamo za Amazonijo, torej za Brazilijo in Bolivijo, za prizadete dele Peruja in Paragvaja, zemljevide v zvezi s tem, kje se nahajajo gozni požari. Vse to je javno dostopno. Evropska unija že zdaj financira razvojne projekte, ki so povezani z gozdovi, z rabo tal v amazonskem območju, tudi v Braziliji. 128 milijonov evrov smo namenili Za te ukrepe poleg tega načrtujemo nove ukrepe v vrednosti 28 milijonov evrov. Tesno sodelujemo s čilskimi in tudi kolumbijskimi organi, ki aktivno usklajujejo regionalna prizadevanja za rešitev te situacije. Na nedavnem vrhu skupine G7 smo se zauzeli za to, da bomo pripravili srečanje na visoki ravni v amazonski regiji in sicer ob robu Generalne skupščine Združenih narodov. Naša prva prednostna naloga je, da se borimo proti gozdnim požarom, vseeno pa moramo odpraviti tudi strukturne vzroke, kot so naprimer širjanje kmetijskih površin. Julija je komisija sprejela sporočilo, v katerem je izpostavila dodatne evropske ukrepe na področju gozdarstva. V tem sporočilu smo predstavili celovit nabor ukrepov, med njimi tudi podporo za trajnostno rabo tal in trajnostne prakse z tega področja. Sodelujemo s partnerskimi državami, zato da bi zmanjšali pritiske na gozdove. Želimo tudi spodbuditi obnovo gozdov. Evropska unija Je preverila tudi to, kakšen je njen odtis na področju rabe tal. Želimo si sprejeti regulativne in neregulativne ukrepe, s katerimi bomo zmanjšali tveganje, da pride do uvoza proizvodov, ki so povezani z krčenjem gozdov in slabšanjem položaja gozdov. Želimo izboljšati tudi dostopnost in razpoložljivost podatkov v zvezi z gozdovi, v zvezi z domavnimi verigami, v zvezi z slabšanjem stanja gozdov in tudi skrčenjem gozdov. Potrebujemo zanesljive znanstvene informacije in dognanja, to je pomemben del naše strategije. Sodelovanje s partnerskimi državami je prav tako ključnega pomena, med drugim zato, da izpostavimo dolgotrajne gospodarske posledice, do katerih bo prišlo, če se bodo gozdovi še krčili. Komisija je zavezana k trajnostnim ukrepom na področju boja proti krčenju gozdov. Nameravamo pomagati vsem tistim, ki so jih prizadeli nedavni gozni požari v Amazoniji in tudi drugot po svetu. Želimo pomagati, kolikor le lahko, ob tesnem sodelovanju s temi državami oziroma organi v teh državah. Hvala lepa. Najlepša hvala. Zdaj pa besedo dobijo predstavniki političnih skupin za dve minuti v imenu skupine ELS, gospa McGuinness, podpredsednica Evropskega parlamenta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa tudi gospe Tuppurainen, vi Imate obsežno znanje na področju gozdov, tako da smo veseli, da ste danes z nami med to razpravo. Hvala lepa tudi za vse podrobne informacije, ki nam jih je posredoval komisar. Verjetno so tudi obiskovalci v dvorani videli posnetke gozdnih požarov v Amazoniji. Mene so ti posnetki spodbudili k temu, da sem zahtevala, da se organizira današnja razprava. Zelo pomembno je, da na globalni ravni sodelujemo. Posamezni narodi ne morejo razrešiti tega vprašanja. Ampak ali je v tem času, ko vsi želijo delovati bolj samostojno, spoh še mogoče sodelovati, vzpostaviti večstransko sodelovanje? Vsi raje kažejo s prstom na krivce, namesto da bi priznali tudi napredek, ki je bil dosežen. Pri Letiče in še sedmimi drugimi latinsko-ameriškimi državami Brazilija sodeluje, imajo tudi tako imenovani Green Deal, zeleni dogovor, ampak do vsega tega je prišlo zaradi mednarodnega pritiska. Vsi bomo trpeli, če bo amazonski gost umrl. Že tako ali tako je zdaj ogrožen. Vesela sem, da ste omenili tudi vprašanje politične doslednosti, gospod komisar. Rekli ste, da se zemlišča izkoriščajo, da se uničuje oziroma krči gozdove za namene kmetijstva. O tem smo se pogovarjali tudi v kontekstu sporazuma z Merkosturjem. Zelo pomembno je, da se podnebne obveze iz tega sporazuma spoštujajo na obeh stranih. To je za parlament zelo pomembno vprašanje. Pri tem vprašanju potrebujemo pristop palice in korenčka. Res je, da gozdov nismo vedno cenili ali da nismo vedno cenili biotske raznovrstnosti, da nismo vedno počeli stvari za dobro gozdov, ampak zdaj lahko bolje sodelujemo tudi s kolegi v Južnji Ameriki in tudi drugot po svetu, v Kongu, v Indoneziji in drugot. Gorijo gozdovi, pri čemer se sprošča ogromno toksičnih plinov. Upam, da boste to upoštevali danes med razpravo. Najlepša hvala za ta prispevek za skupino SZD, predsednica skupine gospa Garcia Perez. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Gozni požari v Amazoniji so bili letošnja poletna tragedija. Ta dogodek je prizadel celotno mednarodno skupnost in jo tudi spodbudil k ukrepanju. Namreč okoljski, socialni in gospodarski vpliv teh gozdnih požarov presega zgolj amazonsko območje. 20 odstotkov kisika na našem planetu nastane v amazonskem gozdu. V tem gozdu živi tudi največje število živalskih in rastlinskih vrst. Poleg tega v teh gozdovih že več generacij živi milijon prvobitnih prebivalcev vidijo, kaj se je dogajalo tekom generacij s tem gozdom. Sama sem en mesec sodelovala tudi z nevladnimi organizacijami, ki podpure, podpirajo te prvobitne skupnosti. Za njih moramo zagotoviti trajnostne alternativne oblike življenja. Namreč, kaj se bo z njimi zgodilo v tej tragični situaciji? Ne dogaja se prvič, da opozarjamo na dogodke v amazonskem gozdu, ampak eh, problem je v tem, da se je v primerjavi z lanskim letom skrčilo za 80 odstotkov več gozdov. Poleg tega se oduzema s temi požari življenski prostor ne samo ljudem, temveč tudi živalim in tudi rastlinam. Ampak zakaj prihaja do tega? Zaradi podnebnih sprememb med drugim. To je nam jasno. Gospod Bolsonaro spodbuja novo zlato mrzlico, podpira tiste, ki grabijo zemlišče, istočasno pa zanemarjajo vse okoljske vidike. Gospod Bolsonaro ne želi prisluhniti resnici, temveč je raje nagnal tudi strokovnjake iz Vesolskega instituta in Okoljskega instituta in instituta za okolje iz Brazilije. Skoraj da 20 odstotkov amazonskega območja je že bilo deležnega krčenja gozdov. Socialdemokrati se seveda zauzemamo ne samo za gostem, več tudi za socialne vprašanja in za življenjske okoliščine prvobitnih prebivalcev ne zgolj v Amazoni, temveč tudi drugot v Braziliji. Emira Ovajpi, Dilma Ferreira Silva in Claudio Nor, Konstada Silva so zgolj nekateri predstavniki prvobitnih prebivalcev, ki se zauzemajo za rešitev vprašanja. Mislim, da bi morali zaščititi tako posameznike kot tudi okolje. Naša skupina podpira vse te, ki se zauzemajo za rešitev. Gospoda Bolsonara pa prosimo, da izpolni obveznosti, ki jih je podal na mednarodni ravni, ko je podpisal pariški sporazum. V Merkosur sporazumu prav tako obstajajo določbe, kjer je jasno zapisano, kaj je treba spoštovati na področju okolja. Brazilija pa si zatiska oči in ušesa. In ameriški pregovor pravi, šele ko bo umrl zaden, zadnje drevo, ko, bo, ko se bo posušila zadnja reka in ko bomo ujeli zadnjo ribo, bomo dojeli, da denarja pač ne moremo jesti. Hvala lepa za skupino Renew, pa za dve minuti, gospod Hojsek. Naj ponovim, med nastopi političnih skupin ne bomo sprejemali vprašanj v okviru modrega kartona. Minister, Hvala lepa, spoštovane kolegice in kolegi. To poletje je bilo poletje groze, kar se tiče gozdnih požarov. Vsi smo šokirani, ko vidimo, kako gozdovi v Amazoniji gorijo. Šok pa je še večji, ko krivi nevladne organizacije za vse to. V bistvu pa so politike Bolsonara prispevali k temu, kar se dogaja. Ampak bodimo pošteni. Gost ne gori samo v Amazoniji. Letos poleti smo videli goreče gozdove na Aljaski v Sibiriji. To uničuje dragocene habitate in uničuje zemljo. Bodimo jasni, to je globalna težava. Ampak čas je, da priznamo, da smo mi del težave. ne samo kar se tiče prispevka glede toproglednih plinov, tudi kar se tiče zakonodaje in izvajanja lete. To je potrebno spremeniti. Potrebno je ukrepati, parlament mora ukrepati. Sporazum z Merkosurjem je problematičen, tako kot je. Sveda pa ne smemo kar tako reči, odpravimo ta sporazum, pa bo se rešeno. Ne, iti je potrebno globlje. Nova komisija, ki prihaja, pravi, da je Evropski zeleni sporozum glavna prioriteta. Ne sme iti samo za Evropo, iti moramo dlje. To mora vplivati na vse svet. Če želimo resnično rešiti naš planet in civilizacijo, moramo zagotoviti, da naše kmetijske politike ne bodo prispevale k izgubljanju gozdov. Ker to se sedaj dogaja tudi v Amazoniji, tudi naša trgovinska politika ne sme prispevati k izsekavanju gozdov. Zdaj to je tako. In tudi naša energetska politika ne sme prispevati k temu. Kaj ti v tem trenutku žal je tako. Kaj moramo storiti? Spremeniti vse to za nas in za naše otroke. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu zelenih, gospa Hautala, podpredsednica Evropskega parlamenta, minuta in pol. Hvala lepa, predsedujoči večinoma namerni požari v Amazoniji so klic v Siriji in moramo omeniti tudi druge gozdove v Sibiriji, Jugoshodni Aziji in druge. Vemo, da za boj proti podnebnim spremembam moramo zajemati CO2 z vsemi možnimi sredstvi. Edini širši način je s pomočjo gozdov. Ampak gozdove spreminjamo v kmetijska zemljišča. Naj bo jasno, sporozum z Merkosurjem bi naj izvažal govedino, sojo in druge proizvode, ki še povečujejo izsekavanje tudi amazonskih gozdov. In zaenkrat nimamo pravega mehanizma, da bi pariški sporozum in druge okoljske sporozume dejansko tudi spoštovali. Ni pravih sankcij, ni prave odločnosti v poglavju o razvoju, pa tudi sporočilo komisije o degradaciji gozdov in izsekavanju gozdov ima obljubo, da bodo skušali si ogledati, kako bi evropska zakonodaja lahko uredila to področje na način, da evropski potrošniki ne bi kupovali takih proizvodov, ki omogočajo izsekavanje. Ima pa tudi prošlost za finsko predsedstvo. Sedaj so se odločili, da bo svet Agri odločal o teh vprašanjih. Zakaj samo Agri, ne pa tudi okoljski svet, naprimer? Hvala lepa. V imenu EID, sedaj Ruže, dve minuti, prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoči, amazonski gozdovi gorijo. To je pomenilo ekološko katastrofo za vse nas. Predsednik Macron je spregovoril o tem in vsi se pridružujemo, da smo zgroženi na tem. Prav tako pa je potrebno govoriti tudi o požarih, na primer po Saharski Afriki. zelo pomembna država, kot je Francija, se je odločila, da bo podprla sporozum Mercosur. Vemo pa, da je tukaj veliko težav tudi, kar se tiče ovoza govedine. To pomeni katastrofo za francoske kmete. Veliko ljudi je bilo tudi proti sporozumu CETA in proti sporozumu z Mercosuri, ker je to slabo za francoske kmete. Predsednik Macron je potem cinično zaključil, da je ta amazonska katastrofa tista, ki bo preprečila podpis sporozuma z Merkosurjem. Vidimo, da je ekonomija in okoljevarstvena politika politika, ki sta, sta politiki, ki sta preč resni, da bi se igrali s tem. Potrebno pa je seveda začeti pri sebi in želimo, da predsednik Macron poskuša zagotoviti boljše upravljanje z odpadki na Reunionu, na Majot in tudi na Mašarovih otokih, kjer je veliko radioaktivnih eh, odpadkov in to ogroža naše francoske otoke. Prav tako imamo težave v Gvajani, seveda zaradi teh amazonskih požarov. Potrebno je poskrbeti tudi za Martinik in Guadalupe. Po vsem tem, Emanuel Macron nič ne stori glede tega in bo podpisal vseeno sporozum z Mercosurom. Hvala lepa. Ja Hvala lepa, gospod Ruže. Sedaj pa gospod Terč, EKR, minuta, prosim. Buenas tardes, gracias, presidencia. Yo estoy oyendo mucho a... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Veliko se govori o Bolsonaru, na Bolsonara se zvrača vsa krivda za tragedijo, ki se tu dogaja. Ampak mislim, da ima parlament malce pristranski pristop do tega, kaj se trenutno tam dogaja. Španski socialisti so govorili o iskanju zlata, o uničevanju, ki prihaja zaradi tega. Ampak temu smo priča predvsem v amazonskem delu gozda v Venezueli. Tam so kolumbijski LLN člani skupaj z Madurom na oblasti in oni obvladujejo situacijo, spodbujajo nekdani šavizem. Kaj se je zgodilo v Boliviji? Več kot 2000 milijonov hektarjev je tam zgorelo. Ne v Braziliji, v Boliviji pa nihče ne govori o Boliviji. Gospod Morales je še razširil gojenje koke za namene proizvodnje kokaina. Ampak tudi tam ste gledali stran. Zdi se, da razmišljamo samo o Bolsonaru, čeprav ima ta katastrofa veliko širše razsežnosti. Hvala lepa, gospod Terč. Sedaj pa v imenu GUE, gospod Papadimulis, prosim. Hvala lepa, gospod, gospa predsedujoča. To, kar sta povedala svet in komisija in to, kar nam pravijo znanstveniki, pa tudi resničnost, kažejo, da ne smemo samo govoriti, temveč tudi ukrepati. Ni dovolj, če samo razpravljamo o tem, Potrebno je potegniti posledice iz tega, ukrepati, pritisniti na koga, tako da ne bo več prihajalo do izsekavanja amazonskih gozdov in ne bomo uničevali naših globalnih pljuč. Številke pa kažejo, da se je za 80 odstotkov v enem letu pod vodstvom Bolsonara povečala sečna gozdov v Amazonu amazonskih gozdovih. Sedaj je bilo posekanih več gozdov kot prej v treh letih skupaj. In moramo nekaj storiti. Sramotno je za Evropski parlament, da ta razprava ne bo podprta z resolucijo. In sicer zaradi odpora desnih in skrajno desnih skupin, ki so sklenile zavezništvo. Potrebno je uporabiti tudi instrument Merkosura, da bomo lahko pritisnili na predsednika Bolsonara. Hvala lepa, gospod Papadimulis. Sedaj pa gospod Papadakis, samostojni poslanci, minuta, prosim. Hvala lepa. Velikansko uničenje gozdov v Amazoniji se dogaja in to je rezultat velikih kapitalističnih podjetij in delavcev, ki sekajo, pa seveda tudi finančnih institucij, ki vse to financirajo. Reakcionalna vlada Bolsonara ima podporo tudi drugih vlad. Ta regija je regija izkoriščanja tudi v proizvodni verigi. Sekanje gozdov v Amazoniji pomeni dobiček za veliko podjetij, tudi evropskih. Različna stališča imamo. Gre tudi za prostotrgovinski sporazum EU-Mercosur. In velikokrat govorimo o podnebju in varovanju podnebja, ampak Evropski parlament spet ne bo sprejel resolucije na to temo. Podpiramo boj proti vsemu temu, kar je potrebno storiti, da bi stavili gozdove, ko o tem govorimo, konkretno pa ne storimo prav veliko. Hvala lepa. Kiitos, edustaja Papadakis. Hvala lepa, gospod Papadakis. Tako, sedaj pa v imenu političnih skupin, posamezni poslanci, najprej Peter Lize, minuta in pol, prosim, ELS. Hvala lepa, predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi gozdni požari v Amazoniji so velikanska katastrofa. Naj podam primer. Pri pariškem podnebnem vrhu se Brazilija ni zavezala, da bo znatno znižala emisije iz industrije ali drugih področji. Zavezujoče zaveze so na področju gozda, upravljanje z gozdovi in pogozdevanje. In če to ne deluje, potem je to velika težava za podnebje celotne zemlje. Vendar pa seveda gozdovi in drugot so tudi pomembni na Aljaski, v Sibiriji. To predstavlja velike težave, kajti tako uhaja veliko metana, ki je še bolj škodljiv kot CO2 za podnebje. Torej, ne smemo imeti primitivne razprave, nekateri zahtevajo ostavitev sporozuma Merkosur. Lahko ostajamo celotno trgovino s temi državami, teoretično, ampak bomo potem naredili korak naprej, bomo še imeli možnost pritiska, bomo lahko nadzorovali to, kar počne Kitajska in ostali. Seveda moramo pritisniti in tudi nekaj tako sprejeti sporozum z Merkosurjem, ne kritično, ampak resnično se moramo lotiti težav tam, kjer so. Sami moramo tudi prevzeti odgovornost. Tudi o gozdovih EU smo govorili včeraj, tudi te moramo zaščititi, pogozdovati. Za oboje pa potrebujemo tudi spremljanja ukrepov. Dobro je, da danes pri obeh temah, gozdovi v EU in gozdovi mednarodno, nimamo resolucije. Pri obeh temah pa moramo ukrepati, skrbno premisliti, kaj je prav in se potem odločiti. In to moramo skupaj storiti v naslednjih tednih. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Lize. Sedaj pa mirjam dali, minuta in pol, prosim. Hvala lepa, predsedujoča. O čem govorimo danes? O največjem prah gozdu na svetu, ki bo skoraj da že neporadno uničen. Amazonija je za nas pomembna, ker je to pomembno za globalno podnebje. To je ponor oblika, ki lahko obleži segrevanje podnebja. Če amazonskih pragozdov ne bo, bo zelo veliko topogenih plinov izpoščenih in to bo pospešilo spremembe podnebja. Prav tako nas skrbijo požari v Arktiki in subarktiki. Ocenjeno je, da je to povzročilo približno 100 milijonov ton CO2, ampak to je začaran krok. Če mednarodna skupnost in EU ne bosta bolje ukrepali, se raven, raven globalnega segrevanja ne bo znižala in gozdovi, se bodo, gozdovi bodo še gorili. Zaščititi je potrebno amazonske pragozdove. To je del dogovora, ki smo ga dosegli med EU in Merkosurjem. To je v interesu vseh nas, da se te določbe, določbe izvršijo. Prav tako morajo tisti, ki so podpisali pariški sporozum, načrtovati, pogozdovati, zagotavljati ponor oblika. Vsi moramo spremeniti tudi naš način potrošnje. To je potrebno potrebujemo evropski in globalni odziv in to odločen. Hvala lepa. Dali. Ja. Hvala lepa, gospa Dali. Sedaj pa Nikolaj Štefanuca. Minuta in pol, prosim. Predsedujoča, gospod komisar, kot vidite, je tukaj med občinstvom veliko mladih in seveda jim je mar za podnebne sveme, bolj kot nam morda. Gozdovi naravne nesreče niso več samo vprašanje za posamezne države, ki bi se ga lotevali v izolaciji. Žal so amazonski požari del globalnega trenda. Vedno več požarov je, zelo veliko več je kot lani, eksponentno več. Augusta 2018 smo imeli 16 tisoč požarov, augusta letos pa 79 tisoč požarov. To je več kot štirikrat več. Evropa ne sme stati križem rok, ko druge države potrebujejo pomoč. Nobena država ni imuna na take nesreče. Nobena država jih ne more sama obvladati. Ključnega pomena je, da delujemo uskleno, da ustavimo in si upomoremo od teh nesreč. To spodbuja globalno segrevanje in povečuje temperaturo na Zemlji potrebno je okrepiti naše zmogljivosti ravnanja z naravnimi nesrečami. Potrebno je podpreti nacionalne zmogljivosti, če sami ne zmorejo več. To pravim zato, ker je svet ta sredstva ravno kar znižal, gospa predsedujoča, in potrebno jih je povniti na prejšnjo raven. Ne gre samo za gozne požare, gre za ljudi, gre za njihovo prihodnost, gre za prihodnost teh mladih tukaj. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Štefanuca. Sedaj pa gospod Žado, minuta in pa prosim. Eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar. Dve plati tega vprašanja sta. Najprej čustva in jokanje. Ta čudovit gost, ki je uničen, ljudstva, ki izginejo, seveda smo proti temu, proti Bolsonaru, ki je podnebni skeptik ki želi prodati Amazonijo velikim podjetjem, ker je vse skorumpirano. Prav tako imamo veliko ksenofobov, homofobov, seksistov. Potem pa še druga plat zgodbe. Tukaj se moramo odzvati racionalno. Moramo prevzeti našo odgovornost v teh gozdovih. Gospod komisar, niti SKP, niti Merkosur nista dobra. Šli so sem predstavniki LS, Renew, celo socialdemokratov, ki nam pravijo, vseeno je dobro spoštovati sporazum z Merkosurjem. Ampak, če ne vidite, da je ta sporazum, kjer, kjer, katerega je Brazilija podpisala in kjer bo izvajala sojo in govedino v EU, da je to strukturno katastrofalno za Amazonijo, strukturno je to proti podnebni politiki. Če ne vidite tega, da je predlog nove SKP, ki jo podpira komisija, napačen, potem boste še naprej podpirali izvoz soje. In če to počnete, potem ne vidite svoje odgovornosti in ne sodelujete pri povrnitvi gozdov v Amazoniji. Uničujete gozdove in uničujete ljudstvo v Amazoniji. Hvala lepa. Gospod Žado gospa Björk, minuta. Amazonas står i lågor. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ali bomo zmogli se soočiti s to podnebno katastrofo? Če se bo sečna gozona nadaljevala tako hitro kot sedaj, potem bo prišlo do globalnega pregrevanja in to bo imelo katastrofalne posledice za podnebje. Brazilski predsednik Bolsonaro je odgovoren za te, soodgovoren za te to politiko. Ne gre samo za politiko, ki je prizadela LGBTI, avtohtona ljudstva. Njegova politika je katastrofalna za vse svet. Njegova politika sečne gozdov. Ni čudno, da se veliko ljudi odziva in da zahteva od nas, da se odzovemo. In strinjam se s predhodnikom, potrebno je ukrepati sedaj. Veliko različnih načinov je, kako lahko to storimo, ampak najbolj očitni način je, da ostavimo pogajanja o sporazumu Merkosur zamrznimo to in recimo, da je potrebno spoštovati pariški sporozum, mora biti obvezojoč in sečnja amazonskih gozdov se mora ustaviti. To mora biti obvezojoče. Sedaj imamo veliko mladih, ki zahtevajo to od nas, da storimo vse, kar je v naši moči, da nam to uspe. Hvala lepa. Ja. Hvala lepa, gospa Björk. Sedaj pa gospa Evi, minuta, prosim. Hvala lepa, predsedujoča. Mi, Evropejci smo soodgovorni za gozne požare v Amazoniji in drugot po svetu. Naša poraba mesa, palmovega olja, naši uvozi krme za obsežno živinorejo, uvoz soje, koruze, ki vsebuje GSO-je, vse to vpliva na krčenje gozdov in na širjenje kmetijskih površin drugot po svetu. Zato bi morali kot prvo zmanjšati porabo Evropske unije, predvsem tisto, ki neposredno vpliva na krčenje gozdov. 820 milijonov oseb na svetu nima dovolj hrane in skoraj da milijarda oseb po drugi strani danes trpi zaradi prekomerno debelostjo. Celo dve milijardi oseb naj bi bilo predebelih, štiri milijone ljudi umre zaradi preveč hrane. Ogromno hrane vržemo stran in zaradi tega se ogroža ogromno ljudi po celem svetu. Komisija bi morala odpraviti prave razloge za vse te težave. Te ti vzroki pa ležijo tako v SKP-ju, kot tudi v trgovinski politiki. No, leta 2030 smo si zastavili kar nekaj ciljev in mislim, da bi morali storiti več za to, da se zmanjša odvisnost od uvoza, da se zmanjša krčenje gozdov in podobno. Hvala. Ja, Hvala lepa, gospa Evi. Zdaj pa gospod Adam Jarubas, minuta in pol, prosim. Hvala lepa. Amazonski pragozdovi so pljuča zemlje in ponor za oglik. Sedaj pa je tu zelo veliko požarov. Veliko požarov je namernih za to, da bi imeli kmetijska zemljišča. To se mora spremeniti, seveda pa težko vplivamo na te države. Sporazum Mercosur Sedaj imamo. Trgovinski sporozum lahko uporabimo za to, da poskrbimo, da bodo te države se dejansko držale tudi določ pariškega sporozuma, kar se tiče sečne gozdov. Če se ta sporozum ratificira in bo prinašal pozitivne učinke, potem bodo te države morale sprejeti tudi podnebne ukrepe in bodo morale spoštovati določene standarde, kar se tiče živinoreje, kar se tiče higiene in tako dalje. Tega se morajo držati tudi francozi in nemci. Ampak to ni edini način pritiska. Vemo, da Evropska banka investira milijone evrov v Južni Ameriki, ne da bi poštevali te kriterije. Če ne bomo dosledni pri, našem, pri naši pogovori s temi državami, nam ne bo uspelo. Potrebno je ustaviti sekanje gozdov. Ampak Seveda pa ne smemo dopustiti nepoštene konkurence na kmetijskem področju v Evropi ali da bodo lahko prišli proizvodi v Evropo, ki so niže kakovosti. Hvala lepa. Eh, ja Hvala lepa, gospod Jarubas. Sedaj pa Kati Piri. Hvala lepa, <clears throat> predsedujoča, kolegi. Ti grozoviti požari so opozorili na to, kako živi 2,7 milijonov eh, avtohtonih eh, prebivalcev v Amazoniji. 60 eh, teh ljudstv je zelo izoliranih, osamljenih in se zelo zrašajo na bogatstvo tamkajšnjih gozdov, a njihovi pogoji so vedno slabši. Um, vedno več je usiljivcev v teh gozdovih, tudi zaradi pomoči vlade in vedno več je krčanja gozdov, treba požarov. Ti požari niso bili slučajne sreča, neposredno uh, načrtno so jih sprožili zato, da bi uh, izpraznili prostor za širjenje kmetijstva. Vedno več je teh požarov in pa krčne gozdov sploh v času vlade Bolsonara. Zato avtohtone prebivalci morajo zapustiti te gozdove in zapuščajo svoje domove. Zaradi diskriminatorne politike Bolsonara um, se stvari zaostrujo in protesti so naleteli na Um, neupoštevanje. Sedaj moramo okrepiti naše gospodarske uh, pristojnosti in pa politične pristojnosti, tako se zauzemamo za biotsko raznovrstnost in pa za zaščito planeta. Marko Smajnura je dejal takole. Gozdovi niso namenjeni samo nam, avtohtonim ljudstvom, ampak vsem, vsem nam. Hvala. Kiitos, edustaja Piri. Hvala lepa, gospa Piri. Sedaj pa Eden Huk, minuta, prosim. Renju. Hvala. Nebo nad Pavlom je bilo črno zaradi požarov okoli mesta. Ti gozdovi so pljuča našega sveta, vsi potrebujemo ta zrak. Avtohtona ljudstva, ki tam živijo, želijo samo človeka pravice, želijo normalno živeti. Ti požari ponučujo njihove gostove in domove. Prav tako je bil britanski parlament eh, zaprt, ampak ta parlament pa nam še vedno mogoče, da povemo svoje mnenje. Brazilsko gospodarstvo raste, eh, BDP je v zadnjih desetih letih zrastel za četrtino. Bomo videli, kako bo z Mercosurjem, ampak na vsak način bo situacija Amazonije še vedno problem. Gospod eh, Bolsonaro, če boste požgali amazonske gozdove, boste požgali tudi vse mostove do Evrope in pa boste uničili naše odnose z Evropo. Treba je preprečiti te požare tako, da rešimo naš planet. Hvala. Um, uh, Hvala lepa, dragi kolega. Huk. Uh, kolega Scott Gato ima modri karton, ga sprejmete, seveda. Torej, Scott Gato, prosim, kolegica, pol minute. Um, stranke eh, iz tega parlamenta so poslale pismo komisarki Malmström in upozorili smo na politike Bolsonara, dejali smo, da ne smemo podpisati trgovinskega sporozuma, razen če ne bodo tam sprejeli zavzujočih standardov za okolje. In liberalci takrat niso podpisali tega pisma, zato me zanima, gospod Huk, ali sedaj boste torej podprli to prošnjo? Um, torej, ali bi se še vedno zauzemali za um, ta sporozum, če ne bo teh okoljskih zavezujočih standardov? Gospa predsednica, um, ne zavedam se um, tega pisma, mislim, da to ni samo vprašanje da ali ne, ne gre samo za eno pismo, pomembne so podrobnosti, ampak gotovo mislim, da če sklepamo dogovore, moramo bene tudi se zauzemati za človekove pravice, pravičnost in pa zaščito okolja na vsak način. Hvala. Thank you, colleague. Hvala lepa, kolega Hook. Sedaj pa Ana Cavazzini, minuta in pol, prosim. Ja, thank you, president. Um, der Amazonas brennt. Und jede Amazonija gori in vsako minuto odmrejo, odmirajo pljuča našega planeta. Ekstremni predsednik Bolsonaro pa je proti pariškemu sporazumu, proti domorodcem in je seveda tudi proti tem gozdovom. Ampak tudi evropska politika nosi svojo odgovornost. Samo v zadnjem letu smo uvozili 16 tisoč ton etanola, zelo veliko soje in govedine. Za vse to seveda morajo sekati gozdove dragocene gozdove. Zemlja gori in to bo še naprej tako, kaj ti to spodbuja tudi sporozum Merkosur. To pomeni, da bo še več sekanja, še več soje in še več izvoza govedine. In seveda Bolsonaro pravi samo hvala. Moramo prezeti odgovornost za naš planet in za naše podnebje. Protesti na ulicah, na primer globalni podnebni protest, kažejo, da moramo prevzeti odgovornost. Potrebno je ostaviti Merkosur in potrebno je zagotoviti, da ne bo izkoriščanja in kršitev človekovih pravic v naših dobavnih verigah. Potrebno je obiskovati pravo politiko in zdaj je pravi čas. Hvala lepa. Ja Hvala lepa, kolegica Kavacini. Sedaj pa gospod Bušman. Hvala lepa, predsedujoča. Že tedne divjajo gozdovi v Amazoniji, več kot kadarkoli prej. Glavni razlog je naša brezmejna mestna potrošnja. Zato se seka gozdove. In to zločinsko sekanje se dogaja že leta. To škoduje živalim, rastlinam pa tudi avtohtonim ljudstvem. Veliko živali, umira, veliko rastlin je pogorelo in zelo veliko CO2, ki se sprošča. To so negativne posledice. Uničevanje ekosistemu ima ime ekocit, tako kot genocid, zločini proti človeštvu, je tudi ekocit nekaj, kar lahko pri ZN opredelimo kot kršitev pravne države. In sedaj nekateri želijo to črtati. Posledice so katastrofalne. Samo s kaznimi se kaznuje to sekanje. Ampak to za podjetje ni težava, kaj ti zaslužijo več, kot morajo plačati za kazni. Ja Hvala lepa, gospod Bušman. Sedaj pa Kristof Hansen, minuta in pol. Hvala, predsedujoča. To poletje so divjali gozdni požari v Amazoniji, v Aziji in v Afriki. V Evropi je bilo um, tokrat trikrat več uh, požarov, kot pa v prejšnjih letih od 2008 pa do 2018. Uh, res moramo nujno ukrepati, ker to je katastrofa za celoten svet. Uh, ne potrebno takšnih uh, prostotrgovinskih sporozumov. Gospod um, eh, Žado je prej um, izpostavil tukaj svoj šov, ampak uh, sedaj že odšel iz dvorane. Ne, potrebujemo predvsem boljšo trgovinsko politiko, ter pa to, da razširimo naše okoljske standarde po celotnem svetu. Sedaj je ta pritožitveni sporozum um, z Merkosurjem odlična priložnost, da pritihnemo te države v pariški sporozum. Sedaj lahko torej dosežemo nič to nezakonito defrustracijo torej do leta 2030, eh, kot je že povedal kolega Lize, ne potrebujemo te ne, nezakonite eh, stopne krčenja gozdov. Mislim, da lahko z eh, pluralističnimi sporazumi o trgovini in pa blagom lahko storimo marsikaj, potrebujemo pomožne ukrepe, kot naprimer spremljanje ter pa certifikacijo. Torej, ne smemo nikogar kriv, kriviti za težave, potrebujemo sodelovanje. Moramo vedeti, da um, lahko ukrepamo, um, kaj ti ljudje so povzročili te težave, lahko jih tudi ljudje rešimo. Hvala. Hvala lepa, gospod Hansen. Sedaj pa idite Güteland, minuta. Hvala lepa, predsedujoča. Gospod komisar, kolegi in kolegice, gozdovi so pljuča za svet in omogočajo nam, da pridemo na trajnostno prihodnost. Gozdovi rastejo in drevesa črpajo CO2 iz ozračja, zato so gozdovi ključni, če želimo izpostaviti um, in spoštovati naše glavne cilje na področju podnebnih sprememb. Prav tako pa so tudi nove tehnologije zelo pomembne za uspešen prehod. Ampak sedaj predvsem pročujemo temo zvonske pragozdove. Ti so zelo pomembni. Amazonski pragost so dejansko svetovna pljuča dve milijardi ton um, CO2 se počrpa v Amazoniji. Da, prav ste slišali, to je pet odstotkov svetovnih izpustov na leto. To je najpomembnejši ponor oglika in tako lahko spoštujemo pariški sporazum. In res potrebujemo pomoč uh, pragozdov. In zato je krčenje pragozdov ogromna grožnja za našo prihodnost. Moramo biti bolj odgovorni in storiti moramo vse v svoji moči, zato da bomo spoštovali pragozdove. Hvala lepa. Sedaj pa Stefan Bižon, minuta. Hvala lepa, predsedujoča, kolegi. Eh, prihajam iz čezmorskega francoskega ozemlja in rad bi tukaj torej tudi opozoril na to, kaj se dogaja. Tudi amazonska eh, avtohtona ljudstva opozarjajo na to. Težave imamo vsi, ampak predvsem je tukaj um, 300 tisoč evropejcev, ki živijo v francoski Gvajani, to je torej del Francije, del Evrope in imamo tudi skupno mejo z Brazilijo, Brazilija pa gori. Zato smo vsi odgovorni za to, da ukrepamo ter pa da zaščitimo Amazonijo. Kot vedno, seveda je tukaj vsebina, pa tudi oblika treba je hitro ukrepati, nujno moramo ukrepati, ampak je pa treba ukrepati tako, da bomo tudi spoštovali parlamentarni postopek na strukturiran, odločen, usklajen način. Tu gre za vprašanje doslednosti ter učinkovitosti. In zato vas pozivam k temu, da uporabimo vse vzvode oblasti za to, da pridemo do ustrezne strategije za Amazonijo, tako da bomo upoštevali cilje trajnostnega razvoja, ter pa da bomo upoštevali tudi krhkost pri biotski raznovrstnosti, ter pa tudi, da spoštujemo avtohtona ljudstva ter pa njihove starodavne tradicije. Obenem pa tudi moramo spoštovati naše zaveze, ki smo jih sprejeli že v času pariškega sporazuma. Hvala lepa. Eh, Hvala lepa, gospod eh, Bižu. Sedaj pa Bas Eichout. Minuta. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Mislim, da smo bili vsi pretreseni, ko smo videli, kaj se je zgodilo eh, poleti eh, v Amazoniji. In sedaj smo se tudi pogovarjali o prostotrgovinskem sporozumu eh, Merkosur in to je namenjeno temu, da ukrepimo trgovino med Merkosurom in pa Evropo. Um, ehm, Glede, tukaj ne gre za um, kazanje s prstom, kolegi iz LS. Treba prebrati to, kaj se tam dogaja. Če želimo uh, preprečiti krčenje gozdov, uh, Um, preko Merkosurja, potem boste videli, da um, šele nekje poznaje uh, v poglavju o trajnosti govorimo o tem, prej pa ne. Želimo predvsem spodbujati to, da bomo dobili blago in pa proizvode iz uh, trajnostne predelave. Obenem pa moramo promovirati predvsem tudi spoštovanje otohtovnih ljudstv. Uh, tukaj govorimo samo o spodbujeno in pa promociji, samo to. Preostanek Merkosurskega um, sporozuma pa je zelo, zelo zavezujoč ne fakultativen. In ta um, sporazum ima zelo čudne prioritete, torej več trgovine, to je to, ko pa gre za uh, trajnost, pa gre samo za um, prostovoljne, fakultativne torej, um, zaveze. Um, spodbujanje, promocijo. Glejte, vprašanje za svet in pa komisijo. Potrebujemo zavezujoče standarde, ne pa nekih fakultativnih eh, dejavnikov, kot jih trenutno vidimo v tem Mercosur sporazumu. Hvala. Ja Hvala lepa, gospod Eichhout. Sedaj pa Manuel Morel, minuta. Hvala lepa, predsedujoča. Sveda smo bili vsi pretreseni zaradi te situacije v Amazoniji. Ampak ni dovolj, da obžujemo, da um, obsojamo, kritiziramo. Moramo ugotoviti, kje so razloge in moramo se nekaj učiti iz tega, tudi politično gledano. Prvi razlog je res eh, kriminalna politika Bolsonara, ki je začel preganjati nevladne agencije in eh, tudi preganja avtohtona ljudstva ter uporablja vedno več eh, strupenih pesticidov. Potem drugi problem je gospodarski model. To so ogromne korporacije iz Brazilije, ki potrebujejo vedno več kmetijskih površin, sploh za sojo, zato da potem to lahko izvažajo. Ampak gledajte, nekateri pravijo, da smo dvolični. Uh, nekateri pravijo, da bo Merkosur še spodbudil uh, Bolsonara. Glede, to je zelo slaba šala, realnost je takšna, da je Merkosur um, ehm, zelo jasen, torej pomeni več eh, etanola, več uh, sladkornega trsa, več uh, mesa. Uh,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 Hvala. Videli smo zelo hude posledice teh gozdnih požarov, ki so divjali v Amazoniji. To je res huda katastrofa v amazonskem pragozdu. Naloga EU je, da zagotovimo finančno in tehnično pomoč vsem, ki to pomoč potrebujejo. Ko gre za sečno gozdov, lahko rečemo, da je to, da predvsem um, moramo ugotoviti, kje so komercialni um, dejavniki, ki so pomembni za te države. Evropska unija se vedno zauzema za zaščito gozdov. Če pogledamo sporočilo komisije, vidimo, da je izjemno ključno, da se te besede pretvorijo v konkretna dejanja moramo kot